Good afternoon, everybody. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Danes eh, je pred nami zanimiv dan, pred nami je tudi eh, dnevni red, ki ga moramo sprejeti. Obvestil predsednice ni. Potrditi moramo tudi zapisnik iz zadnjega sestanka, ali kdo temu nasprotuje. Ne. Prav. Potem lahko nadaljujemo. Mislim, da lahko kar začnemo z uh, javno predstavitvijo o regiji velikih jezer v Afriki. Ta del bomo uh, odvili skupaj z odborom za razvoj in z mano je tudi kolegica gospa Linda McEwen, ki bo sopredsedovala temu sestanku. Govorili bomo o izzivih v tej eh, zelo pomembni regiji. Z nami sta dva gosta, dr. Gerard Prunier, ki je raziskovalec eh, na Atlantic Council in je pomemben afrikanist, ki je objavil veliko raziskav, še posebej za osrednjo in vzhodno Afriko. Dobrodošli. Z nami pa je tudi gospod Patrick Spirlet, vodja oddelka za osrednjo Afriko službe za zunanje delovanje istočasno pa je bil do pred kratkim tudi evropski veleposlanik v Burundiju. Kot veste, smo se za to temo odločili zaradi veliko, velikih napetosti v tej regiji, najprej v eh, Demokratični republiki Kongo, kjer bo mandat predsedniku potekal čez dva tedna. Pa tudi eh, v Burundiju imamo neustavno situacijo. Torej, predsednik eh, DRC, gospod Kabila, je želel eh, še en tretji mandat, sedaj pa zavlačuje in predstavlja eh, te volitve na kasnejši čas do celo leta 2018, do aprila. Istočasno se uporabljajo strategije izseljevanja in ogrožanja političnih nasprotnikov in te povzročajo skrbi našemu parlamentu. Prejšnji teden smo se pogovarjali z gospod Mogherini na plenarnem zasedanju in smo sprejeli resolucijo, ki eh, govori o tej temi. Velikost Demokratične republike Kongo in njena lega v osredju Afrike povzroča tudi nestabilnost v celotni regiji. Prav zato potrebujemo evropski in mednarodni odgovor na to. Kar se tiče eh, Burundija, tudi tukaj je eh, gospod predsednik Nukurunziza želi še en mandat. Torej, ustrahoval je ustavno sodišče zato, da bi dosegel dodatni mandat, ta politični postopek pa ni kredibilen ali demokratičen. V državi vlada politična kriza, tam je skoraj 300 tisoč eh, beguncev in eh, država je na robu potencialnega genocida. V regiji imamo veliko eh, podobnih situacij, naprimer v Ruandi bi se predsednik Kagame tudi rad potegoval za tretji mandat, potem ko so spremenili ustavo. Tudi eh, v Demokratični republiki Kongo je trenutna situacija glede varnosti relativno nestabilna. Gre za konflikt, ki ima čezmejno dimenzijo in prav zato se moramo posvetiti temu. Mislim, da bosta gosta o tem spregovorila, če ne pa bomo o tem govorili v razpravi. Pa še nekaj, kar se tiče rudarjenja mineralov na vzhodnem delu DRC smo videli, da je ta dejavnost v rokah oboroženih skupin, ki financirajo konflikt eh, za tem rudarjenjem. Opozorila bi na to, da so pred dvema tednoma evropske inštitucije sprejele dogovor glede uredbe rudarjenja, kjer je zapisano, da se morajo vsi minerali in rudnine, ki se uvozijo v Evropsko unijo, pridobiti na odgovoren in pravičen način. Najprej bi dala besedo še moj sopredsedujoči, gospi Mekerban, izvolite. Hvala lepa. Ja, res gre za zelo pomemben sestanek za naša dva odbora in tudi za tiste, ki podpirajo eh, demokracijo eh, in eh, razvoj. Regija Velikih jezer je ena izmed najpomembnejših regij v Afriki in če se bo tam začelo odvijati nestabilno dogajanje in krizne situacije, bo to vplivalo na celotno regijo. Kolegica, omenili ste že različne situacije, kjer se eh, predsedniki oklepajo svojih eh, mandatov in prav prejšnji teden smo sprejeli resolucijo o Demokratični republiki Kongo. V, re v resoluciji smo zahtevali postopek po 26. členu, torej da se prepove izdaja vizumov za določene generale v DRC in tako naprej. Zahtevali smo tudi, da se prekine neposredna pomoč eh, vladi Burundija zaradi postopka volitev, ki je bil sporen. Situacija je zelo nestabilna v obeh izmed eh, teh dveh držav. Tudi sama sem obiskala regijo. Dr. Denis Makwegi me je uh, povabil tja, namreč to je dobitnik Saharove nagrade izpred nekaj let. Uh, on tam vodi splošno bolnišnico v eh, eni izmed najrevnejših regij, kar sem jih sama kdaj obiskala. Dela z ženskami, ki so bile žrtve spolnega nasilja, to je pogosto povezano z temi minerali iz konfliktnih območij. Vzhodni del Konga je del, kamor so se preselili določeni konflikti, po genocidu v Ruandi in tam so eh, konflikti še naprej dejavni, veliko stvari je še nerešenih. Prav zato je doktor tako pogumen, da poskuša pomagati ljudem in ustaviti nasilje. Seveda imamo tam tudi humanitarno krizo. Ko govorimo o beguncih v Evropi, moramo razumeti, da so najrevnejše države na svetu v bistvu sprejele na sto tisoče beguncev iz sosednjih držav. V zadnjih nekaj mesecih je več kot 250 tisoč beguncev zapustilo Burundi in se odpravilo v Ruando ali potem naprej v Tanzanijo in tako naprej. Ta gibanja ljudi lahko povzročijo veliko nestabilnosti v regiji velikih jezer, namreč različne etnične skupine imajo tukaj tudi svoje konflikte in tako naprej. Vprašanje je torej, kako lahko preprečimo, da bi se ti problemi razrasli tako, da bi nastali konflikti, kot se jih spomnimo iz 90-ih eh, let. Sama sem bila torej na obisku v Burundiju pred eh, nekaj tedni in ljudje so mi povedali, da je bil Burundi včasih zelo miroljubna, mirna država in sedaj jih skrbi, kaj se bo tam zgodilo po teh zadnjih političnih dogodkih. Zelo me torej zanima, kaj nam lahko povesta naša strokovnjaka. Eh, kakšno je njuno mnenje glede dogajanja tam in kaj lahko Evropska unija stori, da prepreči te konflikte. Tako besedo bi torej kar takoj dala gospodu Žerardu Pruneju, ki ga je gospa predsedujoča že predstavila. Uh, yes. Najlepša hvala. Rad bi spregovoril čisto na kratko, namreč dobro bi bilo, da čim več časa namenimo vprašanjem. Pravkar sem zaključil eh, poročilo, namreč eh, v zadnjem času se veliko posvečam svetovanju. Napisal sem torej poročilo o odnosu sosednjih držav glede nespoštovanja ustave strani predsednika Kabile. Rezultat je precej presenetljiv in grozljiv. Namreč nihče ne ustraja pri tem, da se mora ustavo spoštovati edino predsednik eh, Osrednje Afriške republike si tega želi, ampak on ni pomemben akter v tem konfliktu. Pogovarjal sem se z vsemi za sosedskimi državami, ampak prav nikogar ne zanima to, da se mora te ustavne omejitve spoštovati. Prav zato bi se pri svojem uvodu omejil na stil vodenja, ki obstaja v tem delu sveta. Nasplošno gledano gre tukaj za države, ki pred pol stoletja še sploh niso obstajale. Trenutno smo torej nekako v četrtem obdobju tega obstoja teh držav. Prvo obdobje je bilo postkolonializem. To je bil čas, eh, ko so se ko so vladali ljudje, ki so bili del nacionalističnih gibanj. No, to se je potem hitro zaključilo v drugem obdobju, ki ga imenujem obdobje pučev. V 70-ih letih je večina držav doživela eh, puče na tak ali drugačen način. Naprimer v Ugandi so bili zelo krvavi ali pa v Srednji Afriški republiki. Drugi puči pa so bili bolj eh, šipki, Nekateri puči so bili eh, lev, strani levičarjev, drugi strani desničarjev. To je bilo namreč povezano z hladno vojno takrat. Naprimer, eh, eden izmed pučev je bil podprt strani Moskve. V teh državah smo bili torej priča različnim situacijam, ki so požgale te puče. Konec hladne vojne pa je pomenil tudi konec takšnih uh, situacij. Torej, vojske niso bile več tako zmožne pripraviti puč. V 90-ih smo se torej predstavili na nekakšno kvazi demokratično inštitucijo. Nekatere države so bile dejansko demokratične, naprimer Senegal, Ghana in tako naprej. Južna Afriška republika po koncu apartheida tudi. Ampak po drugi strani eh, je zaradi tega prišlo do prehoda v četrto obdobje, ki, ga, ki smo mu priča sedaj. Gre za kvazi demokratična kraljestva. Sedaj smo priča situaciji, ko so se borci za mir iz prejšnjih obdobij prelevili v kralje. Podobno eh, se dogaja tudi v Gabonu in drugih državah. Kaj to pomeni? To pomeni, da se vodstvo teh eh, držav po eni strani podvrže eh, zunaj, na, na zunaj nekakšnim ustavnim pravilom, ampak v bistvu ne spoštuje ustave. In gospod Kabila je dober primer za to. Na vodstven polo položaj je prišel v bistvu s pomočjo svojega očeta, ki je bil na zelo pomembnem položaju v prejšnjem obdobju kot eh, pomemben komunist, ko so se proruski in protiruski uh, aspekti bojevali v tej državi. Njegov oče je bil potem umorjen in ta zelo inteligenten mladenič je potem dobro razumel, kaj bi lahko storili v tej državi. Pretvarjal se je, da je demokrat, ampak to v resnici ni bil. In situacija je trenutno takšna, da je v tej državi nekakšen trikotnik bojev za moči in vpliv. Tukaj bi se rad eh, spomnil tudi gospoda Muljanjenja, namreč eh, ta je eh, leta 1978 še v Addis Abebo in prosil za pomoč proti invaziji. In takratni predsednik eh, Afriške unije je rekel, da tega ne morejo storiti. No in potem eh, je bilo rečeno, da to ni organizacija eh, Združene Afrike, ampak je v bistvu nekak sindikat vodi afriških držav. In to se mi zdi zelo dober opis, zelo primeren opis. Eden izmed treh strani tega trenutnega boja je torej ta stran sindikata vodi držav. Ta je sedaj še bolj eh, incestuozen, kot je bil v 70-ih letih. Zakaj? Namreč eh, mednarodna skupnost jim je dala dodatno moč, kot v 70-ih letih to ni bilo mogoče zaradi hladne vojne. Po hladni vojni je ta stran sedaj bolj močna in bolj opolnomočena. Drugi element v tem boju za moč je ulica. Zahodni svet vedno govori, da Afrika ne sme biti nič posebnega, da moramo vsem dati priložnost, da poskusijo ustanoviti demokratične inštitucije in tako naprej. In tukaj se, so ljudje na ulici to zelo resno vzeli. Ko bo govora o eh, Burundiju, bomo lahko videli, da ulica in podeželje nista isto. Namreč eh, gospod eh, Kurunziza je bil demokratično izvoljen, dobil je več kot 65 odstotkov glasov. Dobro, to je bilo morda um, malce vplivano na volitve, ampak nič resnega. Torej, ko govorimo o ulici, govorim o ljudeh, ki živijo v mestih. Teh je sedaj seveda vse več in več, ampak ljudje v mestih so še vedno v manjšini v primerjavi s tem, kakšna je situacija v Evropi in Aziji. Tam je večina prebivalstva v mestih, v Afriki pa temu ni tako. Demokracija je za tiste, eh, ki živijo v mestih, cilj, to so njihove sanje. Ne pa tudi za tiste, ki živijo na podeželju. Ne pravim, da si oni želijo diktatorstva, ampak za njih situacija ni tako očitna kot za tiste, ki živijo v mestih. No, tretja stran v tem boju moči pa ste vi, mednarodna skupnost. Vaša mnenja so pomembna, ehm, ljudje jim prisluhnejo, včasih vaša mnenja vzbujajo upanje. Kakorkoli že, vaše mnenje ima pomemben vpliv, negativen ali pozitiven, ampak v vsakem primeru vpliv. Učinek eh, stvari, ki jih mednarodna skupnost pove, je relativen, ampak vsekakor imajo učinek. In torej imamo sedaj te tri strani, ki se bojujejo za politično moč. afriške, ljudje na afriških ulicah, mednarodna skupnost in sindikat vodi držav. Ti so neodvisni, namreč oni ne prisluhnejo svojim prebivalcem, svojim državljanom, drugače bi bili seveda demokratični. Na tem mestu se bom počasi ustavil, namreč eh, Kongo ni edini primer, tukaj imamo Srednjo Afriko, Zahodno Afriko in tako naprej. Kongo je pač velik tvor v sredini, v osredju Afrike. In težko ga je opredeliti, v kateri del Afrike spada, namreč je del skoraj vsake afriške regije. Torej, potem, ko bomo prisluhnili mojemu kolegu, bi rad odgovarjal na natančno vprašanje glede stališč določenih držav o DRC v eh, Ruandi, v Brazavilu, Kampali in drugih prestolnicah je namreč eh, mnenje ljudi popolnoma drugačno glede tega. No in na tem mestu bi se ustavil. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod Prunier. To je bilo zelo zanimivo in veselim se že vprašanj in vaših odgovorov. Tako, sedaj pa gospod eh, Spirlet. Prisluhnili bomo eh, odzivu EU na politično in varnostno krizo v tej regiji, predvsem kar se tiče Burundija. Izvolite. Merci. Mesdames les co-presidents. Hvala za besedo. Um, gospe so predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Prosili ste me, da predstavim našo politiko v odnosu do regije Velikih jezer. Ob uh, koncu uh, krize in po podpisu sporazuma iz Adisa Bebe smo uh, dobili upanje, da bo dinamika stabilizirala to regijo, regijo Velikih jezer. Ampak uh, nacionalne krize so potem prevladale in to se ni zgodilo. Sam se bom osredotočil v, v trenutnem kontekstu uh, na to celotno regijo, predvsem pa na Burundi, ki predstavlja eno od dveh eh, najakutnejših kriz za Evropsko unijo v tej regiji. No, najprej, kar zadeva eh, Demokratično republiko Kongo. 19. december je datum, ko se izteče mandat predsedniku Kabili. Eh, ta iztek. Eh, pa je zdaj sprožil situacijo, ko se je začel boj za oblast. Imeli smo tudi izjavo Cenka, torej nacionalne škofovske konference, potem eh, tudi eh, Afriško unijo, ki je podala svojo izjavo. Škofi so jasno povedali, da njihovo posredovanje ni uspelo. Povedali so, da imajo dobro voljo še naprej. In uh, težko bo predvideti, ali bo prišlo eh, do dogovora na podlagi tega, kar je predlagala nacionalna škofovska konferenca 18. oktobra. Želimo si širšega okvirja in širšega dogovora. Stališče Evropske unije je bilo uh, Eh, tukaj jasno izraženo, še posebej je to povedala visoka predstavnica v Evropskem parlamentu. Sporazum iz 18. oktobra lahko predstavlja izhodišče za nek širši dogovor, ampak zaenkrat eh, potrebujemo še več soglasja, še več vključevanja. Zaenkrat ta dogovor ni dovolj. Nova vlada bo decembra Eh, predlagala eh, nove elemente, ampak zaenkrat je stvar preveč oska. Ta država se že sooča z varnostno krizo in eh, ne moremo je podoreči še tranzicijski krizi. Na vsaka um, politična rešitev po obdobju 19. decembra uh, mora biti pospremljena tudi z eh, zagotavljanjem tega, da se spoštujejo človekove pravice, da se mm, zagotovi političen eh, in pa medijski prostor za opozicijo in tako naprej. Eh, potem obdobje pred volitvami mora biti čim krajše. In sicer treba je eh, ločiti eh, volitve predsednika, parlamentarne volitve in druge volitve. Potem predsednika Bila se ne sme ponovno predstaviti kot kandidat. 15. novembra oziroma 15. decembra bo govoril v uh, parlamentu. Uh, Visoka predstavnica je v parlamentu izrazila svojo zaskrbljenost tudi zaradi situacije na področju človekovih pravic. Eh, predvsem, ko gre za hude incidente, ki so se zgodili septembra na protestih. Vsaj 50 mrtvih je bilo in eh, ugotovljena je bila odgovornost eh, policijskih sil, to so ugotovili združeni narodi, policijske sile in organi pregona, pregona so. Eh, tukaj kršili človekove pravice in morajo za to odgovarjati. Pomembno eh, pa je poleg tega, da je Evropska unija in mednarodna skupnost izrazila stališče, torej pomembno je, da eh, se vključijo tudi partnerji v regiji, predvsem predsedniki sosednjih držav. To je povedal tudi gospod Prvni. Afriška unija in pa države iz regije se morajo zavedati učinka destabilizacije, ki ga bo to prineslo za celo regijo. Določeni predsedniki eh, so se že aktivirali. Združeni narodi imajo tudi ključno vlogo, ki jo lahko odigrajo v tem kontekstu, predvsem, ko gre za zelo jasno stališče, Eh, ki ga je izrazil varnostni svet v zvezi s situacijo na področju človekovih pravic in pa predvidenim koledarjem za volitve. Eh, mi izhajamo iz našega političnega dialoga eh, na podlagi osmega člena, tega želimo okrepiti, namreč gre za sporazum iz Kotonuja, ki zagovarja spoštovanje načel in pa skupne agende. Tukaj je pomembno pravo partnerstvo glede pomembnih eh, dosijev, kot naprimer reforma policije, reforma sodstva, eh, varnostnega sektorja in tako naprej. To so tisti elementi, eh, ki so tudi prednostna naloga Evropskega sklada za razvoj, ko gre za Demokratično republiko Kongo. Eh, politični dialog je treba ponovno zagnati. To bo tudi eh, omogočilo, eh, da se spet zagotavljajo finančni prispevki za obdobje pred volitvami. Tedni, ki so pred nami, so ključnega pomena. Evropska unija bo spremljala situacijo podpiramo tudi stališče Škofovske konference in eh, želimo, da se ukrepi zaupanje med eh, posameznimi stranmi, zato da pridemo do dogovora pred 19. decembrom. Tako da bo novi premije tudi lahko izhajal iz eh, širšega zavezništva. Evropska unija bo največ pozornosti posvetila spoštovanju človekovih pravic, temeljih svoboščin. Eh, to bo spremljala skupaj z mednarodnimi partnerji. Tisti, ki so odgovorni za kršitev človekovih pravic, bodo tarča eh, ciljanih ukrepov. Torej, tak je naš pristop do Demokratične republike Kongo. No, sam sem eh, bil veleposlanik Evropske unije v Burundiju in eh, vidim določene podobnosti med eh, državama DRC in pa Burundi. Zgodovinsko gledano sta si državi tudi podobni in rad bi povedal naslednje. Kriza se je zelo razširila, ima politično uh, dimenzijo, socioekonomsko dimenzijo, uh, Eh, in pa dimenzijo človekovih pravic. Tukaj eh, je vloga Evropske unije tudi zelo pomembna. No, kar se tiče temeljev. Veliko ljudi eh, bolje pozna situacijo, da bi govorili o tem. Ampak želim pa izpostaviti določene elemente. Ne bom se spuščal v podrobnosti, samo nekaj stvari bi povedal. Prva točka je naslednja. Eh, zelo so še odprte rane iz preteklosti. Eh, predvsem je bilo problematično obdobje od leta 72 do 94. Eh, potem imamo trenutno oblast, ki krši človekove pravice. Potem pa Eh, imamo tukaj še uporništvo eh, strani, ki je trenutno na oblasti. To je vse treba upoštevati. Eh, stranka na oblasti je tudi izvedla poskus puča. Stranka na oblasti je DFDD, za to stranko se zdi, da želi ostati na oblasti in se tudi maščevati za zgodovinske dogodke. Imamo tudi eh, proces eh, sistematičnega eh, razdrobljevanja opozicijskih strank, posebej se to dogaja v predvolilnem času. Potem uh, imamo dva uh, procesa dialoga na nacionalni ravni. Uh, to je eden, uh, drugi pa uh, pod okriljem Zahodnoafriške unije na regionalni ravni. Na nacionalni ravni ta dialog vsekakor ni vključujoč. Veliko ljudi je že zapustilo državo, predvsem so bili tu intelektualci. Stranka, ki je na oblasti, pa eh, to izkorišča zato, da bi eh, eh, spremenila sporazumi za ruše in pa trenutno ustavo. Poskus spremembe ustave trenutno poteka, ta se je že začel. Obstaja pa tudi možnost, da bo v zvezi s tem organiziran referendum. Predsednik eh, Mukapa, nekdani predsednik eh, Mukapa je rekel, da bo do junija eh, 2017 eh, to zaključeno. Skupina opozicijskih strank eh, je očitno izgubila zaupanje v to, eh, zato se tudi vse bolj poslužujejo nasilja. Potem pa imamo stranko na oblasti, ki deluje zelo ekskluzivno eh, iz eh, dialoga in civilne družbe, izključuje opozicijo. Glavni akteri so bili soudeleženi ali pa kakorkoli povezani s poskusom državnega udara. Potem imamo področje človekovih pravic. Eh, tukaj so še temeljne svoboščine in ta vidik je eden najbolj zaskrbljujočih pri celotni krizi. Pred kratkim je bilo objavljeno sporočilo Human Rights Watcha, pa tudi sporočilo oziroma poročilo Združenih narodov o človekovih pravicah v Burundiju. Ti dve poročili uh, govorita o sistematičnem kršenju človekovih pravic. Številke so šokantne. Uh, prihaja do izginoti, do mučenja, do uh, izvensodnih pobojev in tako naprej. Evropska unija bo še naprej uh, spremljala te zlorabe in uh, zato tudi kaznovala odgovorne, če bo to mogoče. Potem imamo socioekonomski vidik. Burundi je v 50 odstotkih odvisen od eh, zunanje pomoči. Eh, eden od delov proračuna je bil pred kratkim eh, spremenjen, ampak še vedno to ne zadošča za potrebe prebivalstva. Humanitarna kriza je že vse prisotna, hrane je premalo. Ljudje se zaenkrat borijo, so se nekako znašli in zato kriza še ni eh, tako razširjena, ampak eh, nujno je, da eh, se organizira program humanitarne pomoči za Burundi. Ta kriza je še zaostrena z manjšanjem eh, operativnih. Eh, struktur, eh, zmanjšanjem sposobnosti teh struktur, da bi zaščitile prebivalstvo, veliko intelektualcev je zapustilo državo. 300 tisoč eh, beguncev eh, je v sosednji Rwandi. Potem je tu še etnično vprašanje. To izhaja iz zgodovinske realnosti. Imamo pa tudi polarizacijo v družbi. in eh, tudi eh, stranka, ki je trenutno na oblasti, to izkorišča. Veliko izjav gre v tej smeri ločevanja med etnijami. Eh, trenutna stranka je sestavljena iz pripadnikov hutujcev, imenuje se NFL. nekaj pa je tudi predstavnikov tucijev. No, omenil bi to uh, etnično situacijo, ki predstavlja tveganje. Eh, tudi na ravni eh, organov pregona stvari niso jasne. Obstajajo velike razlike in polarizacija tudi med eh, policijskimi silami in tako naprej. Evropska unija lahko prispeva k eh, regionalni rešitvi in pa vse afriški rešitvi. Eh, Muka, pred, nekdani predsednik Mukapa se je trudil v, v tej smeri, ampak ni uspel. Mi imamo tudi določene pobude, ki jih koordiniramo z Združenimi narodi ampak eh, Burundi skuša uslabiti vlogo Združenih narodov v tem pogledu. Naprimer, eh, določeni eh, stalni predstavniki oziroma posebni odposlanci tudi slabijo vlogo Združenih narodov in pa poročila Varnostnega sveta. Vključena je bila tudi agencija Združenih narodov za človekove pravice oziroma svet za človekove pravice. Evropska unija je okrepila svoj dialog zato, da bi eh, v skladu s členom 96 eh, omogočila dialog. Eh, želimo izvesti določene ukrepe. Ne bom se tukaj spuščal v podrobnosti, ampak rad bi vseeno predstavil te zadeve. Mislim, da je 96. člen povsem upravičen, predvsem zato, ker se na področju človekovih pravic, vladavine prava in demokracije naše partnerstvo ne spoštuje. Potem zaveze, ki jih pričakujemo strani Burundija, eh, niso eh, zahtevne, niso res velike, zahtevajo minimalno politično voljo, eh, želimo si dialoga in pa svobodo medijev ehm, in pa eh, ureditev vprašanja sodstva. Potem cilj ni, da se sankcionira celotno ljudstvo Burundija. Sankcije morajo biti ciljno usmerjene. To je tisti naš prvi pristop. Uh, v okviru 96. člena. Potem eh, smo eh, izvedli določene restriktivne ukrepe proti določenim vodilnim, predvsem tistim, ki so odgovorni za eh, onemogočanje politične rešitve. Ta naš pristop je podprt strani širše mednarodne skupnosti. Imamo dialog tudi z Vzhodnoafriško eh, unijo, imamo torej restriktivne ukrepe in pa ukrepanje v skladu s 96. členom. Čeprav se bo ta blokada eh, nadaljevala, čeprav eh, bo država še naprej razdrobljena in bodo ljudje bežali, pa obstaja možnost rešitve. In sicer želimo ukrepe za onemogočenje uh, uh, delovanja režima na način, kot ta deluje zdaj. In to želimo izvesti na kratki rok. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod Spirle. Tako, sedaj pa dajem besedo gospe Vautmans, ki je prosila za to javno predstavitev. Izvolite, lahko zastavite vprašanje in podate kak komentar. Najlepša hvala predsedojoča in hvala tudi obema gostama, gospodu Pronijeju in gospodu Spriliju, za to zelo zanimivo predstavitev. Žal se mi zdi, da je interes za to temo relativno omejen v našem odboru, glede na to, koliko kolegov je prisotnih oziroma ni prisotnih ampak eh, mislim, da moramo razmisliti o vprašanjih, ki zadevajo to regijo. Kot verjetno veste, smo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju z komisarko Mogherinjevo. Sprejeli smo tudi resolucijo prejšnji teden na zasedanju tukaj v Bruslju. Kako hitro gre čas? Ja, res, na bruselskem zasedanju smo sprejeli resolucijo o Kongu in o tem, da želi predsednika Bila ohraniti svoj mandat tudi po preteku. Situacija bi lahko bila še hujša, to je res. Sama sem obiskala državo kmalo po masakru in v zadnjih letih sem videla, da je tam skriti še veliko okostnjakov. Torej, eh, če primerjamo situacijo takrat z situacijo v Burundiju danes, potem eh, mislim, da je tukaj trend jasen. Torej, eh, situacija je zelo nesigurna, zdi se, da tli v tej državi, tako tudi v Kongu. grožnja je torej realna. Če si ogledamo situacijo v Kongu, mislim, da bomo sredi decembra lahko videli. Nek zgodovinski dogodek. Že na plenarnem zasedanju sem eh, povedala, da smo lahko videli veliko množico ljudi, ki so na stadionu usklikali, kabila tvoj čas je potekel. In mislim, da smo res lahko začutili, kakšno je vzdušje pri ljudeh. Začutili smo lahko tudi, da situacija eh, ni več pod kontrolo. Od obih gostov me torej zanima, če mi lahko poveste, kakšne ukrepe, kakšne konkretne ukrepe lahko sprejmemo. Vi poznate to regijo, poznate Afriško unijo in skupnost, mi pa smo izvoljeni predstavniki eh, evropskih državljanov. In Evropa daje veliko finančne pomoči tej regiji v Afriki. Kaj še lahko storimo, razen tega, da sprejmemo resolucije? To namreč ljudem tam v tej regiji ne pomaga. Torej, če nas skrbi za to regijo in mene res skrbi, našo skupino res skrbi, kaj lahko storimo, kakšne dodatne ukrepe lahko sprejmemo. Predsedniku Kabili moramo povedati, da bodo tukaj jasni ukrepi, eh, izdali bomo prepoved vizumov, njihova sredstva bo zamrznjena, to moramo povedati jasno in to moramo povedati tudi drugim voditeljem. Kaj pa lahko storimo še poleg tega? Mi v Evropi ne moremo biti eh, kar tako nedejavni, ne moremo stati križem rok, ko jih smo priča temu, kar se dogaja. Sama sem se prejšnji teden pogovarjala z žrtvami v Panziju, veliko je tudi spolnega nasilja. In samo razmislite, da so tam mlade deklice, ki jih. Eh, dal časa posiljujejo in to pusti fizične spremembe na njih. Mislim, da moramo to takoj prekiniti. Prav zato vas prosim za nasvet. Kaj eh, bi želeli, da mi storimo, da pomagamo pri tej situaciji? Najlepša hvala, gospa Vautman. Strinjam se z vami, da ni dovolj, da sprememo resolucije. Definitivno moramo storiti še kaj drugega in prav zato se veselim odgovorov naših gostov. Gospod Šafhauser je tudi prosil za besedo, izvolite. Hvala. Želim se eh, zahvaliti obima gospodama, predvsem pa gospodu Prunjeju, ki je pokazal eh, na kompleksnost situacije. Stvari niso preproste. Včasih eh, v tem parlamentu pripravljamo rezolucije z eh, dobro vero, ampak eh, situacije pravzaprav zelo poenostavimo, čeprav so kompleksne. Sam poznam to državo, čeprav sem jo že dolgo nazaj zapustil. Bil pa sem tam v času tranzicije. Moja država Francija me je tja poslala. Pod Mobutujem, Mobutujem sem bil Eh, tam in potem v tranzicijskem obdobju eh, delal sem torej na nacionalni ravni. In rad bi spomnil na sam kontekst in na odgovornost eh, Laurent Desiré Kabila je bil prvi predsednik in imeli smo tudi operacijo Laurent Kabila. Takrat eh, je bil on pravzaprav na strani upornikov, bil je spodbujan, da prevzame oblast. In v tej operaciji in pri tem eh, napredovanju gospoda Kabile, mm, Francija z Angolo je to tudi eh, spodbujala. No, in ko je se je hotel Kabila obrniti proti tistim, ki so v imenu upornikov destabilizirali državo, je bilo v Bruslu odločeno in sam sem bil uh, tam, torej eh, odločeno je bilo, da se Kabilo ubije. Uh, in sicer uh, smo uh, vprašali za mnenje tudi velikega brata in sicer Washington. To je skrita zgodba, nepoznana zgodba, ki pa sem jo jaz doživel. In zdaj se nahajamo v situaciji, ko eh, celotno območje ne samo, da je destabilizirano, ampak govorimo celo o milijonih mrtvih. Eh, veliko se govori zdaj v, o Siriji. Eh, veliko novic eh, dobivamo od tam. Eh, pa je v Kongu situacija v bistvu še hujša, na milijone mrtvih je bilo in tukaj potrebujemo veliko previdnost in pozornost. Moramo se lotiti inkluzivnega, vključujočega dialoga. Želimo izhajati iz izjave škofov. Želimo pregledati tudi ustavo. 19. Eh, decembra poteče mandat, ampak želimo si tranzicije za to, da Kongo ne bo spet stopil v državljansko vojno. In prosim, da ta parlament spremlja tranzicijsko obdobje z vso dožno pozornostjo in previdnostjo. Ali nam lahko poveste, kakšna naj bo rešitev? v luči in v duhu tega vključujočega eh, dialoga. Tukaj bi morali več narediti za razvoj te regije. Ne samo, da damo nekaj denarja, milijardo tudi za uh, razvoj eh, regije velikih jezer. Potrebujemo pogar, program, program kot en maršalov načrt za razvoj te regije. Treba je vzpostaviti mirovne procese in vključujoče procese. To bi bila prava vloga Evrope, če bi Evropa želela biti eh, pravi in aktivni akter. Verjemite mi, to je mogoče skupaj s pomočjo eh, centralne banke ali pa eh, banke za razvoj, lahko to naredimo če si želimo razvoj v Afriki, moramo to narediti, v nasprotnem primeru se bo ta regija še bolj destabilizirala. Sam sem bil dolgo časa v Demokratični republiki Kongo. Ljudje so eh, prihajali z denarjem eh, in sicer eh, je bila to mafija, ki je prihajala z denarjem, odhajala pa je z, z diamanti ali z zlatom. Tudi Al-Kaida je bila s tem povezana. In mislim, da bi Evropski parlament eh, moral eh, narediti ravno to, da pristopi aktivno in previdno. Najlepša hvala, gospod Korven Mike, izvolite. Um, hvala lepa. Na severu Demokratične republike Kongo obstaja tudi Republika Kongo, ki pa ni demokratična. In voditelj te države je na uh, vodilnem položaju že 26 let, sedaj pa želi to podaljšati za še 7 let. Tam ni na milijone mrtvih, tam ni težav v tej nedemokratični državi. In morda moramo sprejeti dejstvo, da je prav demokratizacija kriva za to, da situacija tam ni več eh, stabilna. Morda bi morali predlagati gospodu Kabili, da postane kralj Konga ali pa bi lahko kralj Belgije priznal Kongo kot eh, eh, njihov del. No, mislim res, da moramo prenehati s to demokratizacijo v Afriki in Aziji. Hvala, gospod Korvin Mike. Tako sedaj pa je prosila še Linda McEwen, moja sopredsedujoča za besedo, tako da izvolite. Hvala, doktor Prunje. Všeč mi je bilo, kako ste spregovorili o tem, kaj se trenutno dogaja. Govorili ste o nekakšnih valovih, kako se stvari zgodijo, potem spremenijo in tako naprej. Rekli ste, da je to v, v tem zadnjem obdobju, da se demokracija končuje in zanima me, kaj menite, kakšno, kakšno bo naslednje obdobje, kaj se bo zgodilo in ali bodo ljudje to sprejeli. To je bilo prvo vprašanje, sedaj pa še drugo. Že nekaj kolegov je to omenilo. Res je, mi sprejemamo resolucije, govorimo o členu 96, pripravljamo izjave in tako naprej, ampak vse to nima velikega vpliva na to, kar se dogaja, tako se vse zdi. Kaj bi torej po vašem mnenju morale mednarodne organizacije zahtevati od. Uh, naprimer eh, Demokratična republika Kongo, od Ruande, Burundije in tako naprej. In kaj, če se te države ne odzovejo? Sama sem v odboru za uh, razvoj in vprašanje je vedno, ali naj mi prenehamo z razvojno pomočjo, namesto da pripravimo nek nov Marshallov načrt. To je v našem eh, odboru vedno znova razprava. Namreč vedno znova govorimo, da bomo nekaj storili, potem pa se ne zgodi nič, ne spremeni se nič. In to pomeni, da smo v njihovih očeh šipki. Pa še zadnje vprašanje, kaj so drugi uh, eh, akteri v teh državah? Gospod Šefhauser je omenil Al-Kaido. Ne vem, kdo so drugi akteri tukaj? In še za konec, povedali ste, da te države niso vse iste. Mene vedno znova sprašujejo o Ruandi. Ruanda je namreč dober primer države, kjer eh, predsednik pravi, da bo ponovno kandidiral naslednje leto. Ampak, kot ste povedali, tudi ni velike želje, da bi zapustil eh, svoj položaj. Namreč Ruanda dobiva veliko razvojne pomoči zato ker se situacija tam spreminja, izboljšuje. Zanima me torej, ali je smiselno, da Evropska unija ustraja pri tem, da predsedniki zapustijo svoj položaj, če pa tukaj ni nacionalnih zahtev, da bi se to zgodilo. To me sprašuje vsak dan in eh, zanima me, kakšni so vaši komentarji glede tega. Gospod eh, Spirlet bo moral seveda spoštovati splošno stališče Evropske unije, ampak vseeno bi me zanimalo, kakšen je komentar. Hvala, Linda. Tudi sama imam podobno vprašanje. Namreč govorili smo o sprejemanju resolucij in o izjavah, ki jih pripravljamo. In podobno kot je povedal gospod Schaffhauser, zanima tudi mene. Želimo si konkretnih ukrepov. Kakšne konkretne ukrepe lahko mi kot eh, mednarodna skupnost sprejmemo? To bi bil najboljši odgovor, ki nam ga lahko daste. Preden vam dam besedo za odgovore, pa me zanima, ali želi komisija kaj dodati. Not. Če temu ni tako, potem bi kar dala besedo dr. Pruneju in potem gospodu Spirletu. Izvolite. No, vaša vprašanja so kot nekakšna raketa z več stopnjami, preden se lansira satelit. Prva faza, druga faza, tretja in tako naprej. Tako da je pravzaprav v enem vprašanju zajeto veliko vprašanj. Sam sem zgodovinar in preučujem preteklost, ne prihodnosti. Pre, prihodnost eh, pripada Bogu in sam o tem ne morem suditi vprašanje pomoči ali ne. To je napačno vprašanje. Sam bi se strinjal z, z izjavo, da pomoč ne deluje. Lahko jim namenite milijardo, dve, tri, ampak to bo le več denarja za politike, ki ga bodo ukradli. Malo denarja pomoči res pride v roke upravičencem, tako da to ni rešitev. To je nekaj privlačnega, saj le pritisnete na gumb in potem se vedno počutite bolje, ko je ta tipkovnica pod vašimi prsti, ne nekje, nekje druge, kamor ne sežete. Ampak žal ta tipkovnica ni povezana z računalnikom, tako da ne deluje. Močna stališča, ki so operjena v eno smer ali drugo. No, dejstvo je, da recimo, da se strinjamo, da gospod Kabila lahko počne kar hoče, lahko ga poskušamo prisiliti s tem, da zaustavimo pritok pomoči, da eh, se nekako spreme odločitev in da se ga usmeri na drugo pot. Ampak dvomim, da bo karkoli od tega delovalo. Zanimivo pa je, kako je bil sporazum z 18. oktobra izpogajen v Kinšasi. Gre za številne elemente. Rešitev sicer ni globalna na ta način, da tisto, kar je bilo prej grozljivo in temačno, kar naenkrat postane obsijano svetlobo in veselo, takšne rešitve ne obstajajo. Ampak eh, rešitev je nekaj, kar prepreči najhujšo katastrofo, tako da kupi nekaj časa, v katerem se lahko izvedejo drugi ukrepi. Gospod Kabila bo zmagal. Eh, izpeljal bo svojo odločitev, da ostane na funkciji do aprila 2018. To mu je pravzaprav že uspelo. Zdaj pa je vprašanje, kako morda zagotoviti več dejavnikov nadzora nad uspehi, ki jih Kabila lahko pričakuje od svoje zmage. Ti rezultati so lahko zelo negotovi, slabi in lahko pripeljejo do eh, slabe situacije, lahko pa pravzaprav v številnih vidikih zmaga. Če bomo zdaj le udarjali s pestjo po mizi, to ne bo pomagalo. Če želimo spodbuditi prebivalstvo, da ga vržejo z oblasti, bi bilo to povsem neodgovorno. Prebivalstvo bo to seveda poskušalo in pobili jih bodo. Mi bomo potem si ogledali to situacijo, pretakali krokodile solze in rekli, oh, ubogi ljudje. Žrtev bi bilo ogromno v mestih, več milijonov, verjetno. Če bi uporabili prebivalstvo kot nekakšen odbijač, menik, to ne bi bilo odgovorno. Tudi pomoč ne bo prinesla velikih rezultatov. Morali bi se spustiti oziroma vrniti k starim postopkom, k politiki. Pti Jozef je njegov vzdevek, ker se ga ima za fanta. Pravi moški je bil njegov oče, njega nihče ne jemlje resno. Je pa zelo pameten, saj v tem trenutku sploh nima več podpore. Njegova podpora izhajala z juga, iz Tukivuza in vzhodne province. Vse to je izgubil. Z Vadibungo eh, je postavil Molumbo za premijeja in to je zadnji preostanek podpore, na katerega še lahko upa. Katumbi zaenkrat nima možnosti, zato je še prezgodaj. Ta bo morda postal predsednik 2025 ali kaj podobnega, zdaj pa je zanj vsekakor prezgodaj in to bi stalo tudi veliko preveč človeške krvi. Politika pač pomeni, da je treba najti nekakšne pol možnosti, ko se usmerimo na razvodenitev njegove politične moči in to ni povsem nemogoče. Predsednika Bila, to je dejstvo, ni neumen, ve, da podpore nima. In na neki točki bo moral pobiti veliko ljudi, če bo želel ostati na položaju. Potem bo ogrožen vas njegov denar in morda bo skušal vse prenesti v Luksemburg ali na Deviške otoke, ampak eh, to je vse bolj in bolj težko se igrati takšno igro. Mednarodna zakonitost je zdaj vse strožja. Spomnim se panike v drugih vladah, ko so menili, da so namuhi ljudi, ki so se na nje usmerili finančno. Mm, eh, gotovo bi rad ušel brez prevelikih težav. Prav tako bi rad ohranil nekaj vpliva na to, kaj se bo dogajalo, ko bo odšel. Odšel bo, saj ne bo ostal neskončno. 2018 ali 2019, če lahko pridobi še eno leto, bo pač zapustil svoje mesto. In do tega bodo potem pripeljali diplomatske razprave in stiki. Zdaj ne smemo upati na nekakšen čudež, lahko pa upamo na nekaj izvedljivega in ne pozabimo na velikega akterja v teh situacijah, na Ruando. V Ruandi je predsednik, ki bo tam ostal naslednjih 25 let in vsi se sprašujemo, ali je to dobra zamisel. Niti ne. Kaj se zgodi v takšni situaciji? Pravzaprav samo kupujete čas. Ohranjate mir naslednjih 5-60 let in ko stvari končno izbruhnejo, je vse skupaj bistveno slabše. In enako je v Ruandi. Sam sem bil na mednarodnem sekretarijatu francoske socialistične stranke v letih vojne med 1990 in obdobjem genocida. In odnos francoske vlade v tistem trenutku eh, je bil takšen, da so vedno govorili, saj je mir, saj je vse v redu. In na koncu smo bili priča tri četrt milijona žrtvam. In potem še približno dvema, tri milijonom v Kongu. Tako da zdaj samo kupujemo čas. S gospodom Kagamejem samo kupujemo čas. Ampak do leta 2030 bomo morali plačati dolgove. Morda nas ne bo več, da, bomo, da bomo to preučevali, ampak ja, tako Ludvik XV je rekel, après moi, le, après moi le deluge. Po njem je pač prišla poplava leta 1789. Tako kot pravijo američani, dolg se prenaša na naslednje generacije. To je za nas sicer zelo privlačno, ker mi živimo zdaj. Ampak naši otroci so tisti, ki bodo morali plačevati. V francoščini rečemo, oni bodo morali plačevati za razbite lonce. Ampak. Zato je, prav zato je pomembna diplomacija. Gospod Kagamesi ogleduje, kaj se dogaja z gospodom Kabilo. Če bo po njegovem mnenju vse potekalo lahko, no, trg je sicer tam zelo majhen, ampak obstaja. In če bodo stvari potekale gladko, bodo vsi dobili vtis, da si vsi lahko kupujejo čas, ker temu mednarodna skupnost kima. Tako da ne gre za eno samo rešitev. Več načinov si moramo ogledati, kako uravnotežiti več delnih rešitev, da se borimo proti najslabši možni situaciji, najslabšim možnim izidom. Če ne želimo dobavljati orožja, če se gotovo ne želimo, so to te kratkoročne rešitve in potem se ponovno znajdemo pri politiki. Čudežev pa ne moremo pričakovati. You, uh, Hvala lepa, gospod Spirle. Bi želeli še vi kaj dodati? Um, um, um. Ja, nekaj bi dodal. In sicer glede političnih rešitev. Eh, tukaj ne gre samo za to, da se zamenja predsednika, ampak eh, so tukaj v igri celotni sistemi. To je treba eh, torej, preseči, preseči vprašanje ene osebe um, in vse skupaj videti v celovitosti. Tri vrste reakcij obstajajo in to nekako odraža tudi trikotnik, ki ga je predstavil gospod Prunje. Imamo predsednike držav in Eh, vidimo, kakšne so omejitve tega kluba predsednikov. Eh, mislim, da bi v primeru DRC eh, določene države lahko odigrale svojo vlogo. Potem drugi vidik je ulica. Ulica ima tudi moč, seveda so s tem povezana tudi tveganja, ampak to je tudi del odziva na situacijo. Tretji vidik pa je mednarodna skupnost in Sicer smo tu mi, mislim, da imamo tudi nekaj orodij v svojih rokah, naprimer restriktivni ukrepi, dialog in tako naprej. No, e, naj se vrnem še na vprašanje financiranja pomoči. E, ne strinjam se z vsem, kar je bilo povedano. Moramo se spomniti, e, da vsote, ki so bile porabljene za to regijo, so že ogromne, govorimo o milijardi evrov. Poleg tega je bilo veliko denarja porabljenega tudi za Rwando. Te vsote so res ogromne. Mm, povezane so bile predvsem eh, z vprašanji eh, vodstva. Mislim tudi, da nek maršalov načrt tukaj ne bi rešil problemov, ki jih ima ta regija. Uporabiti moramo vsa orodja, ki so nam na voljo. Eh, razvojna urodja, diplomatska, politična urodja. To je edini način, ki ga imamo, po mojem mnenju, da rešimo to situacijo. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Spirle. Gospa McEwan, želite še vi kaj dodati? Hvala. Mislim, da smo slišali nekaj zelo dobrih odgovorov. Ja, vedno je zelo težko govoriti o prihodnosti, ampak to e, eh, pogosto krat utemelimo na preteklih izkušnjah. E, in glede tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, sta oba omenila tudi to. Za regijo velikih jezer bo naslednje leto zelo pomembno. Zdi se mi, da nihče več od kolegov ne želi besede. Tako da. Nihče z GDD-ko ne želi besedo, pravzaprav nikogar ni z nami v tej dvorani. Aha, ne, ne, tamle so mahajo mi predstavniki GDD-ko. Želite kaj dodati? Kolegi so spraševali o pomoči, morda lahko poveste kaj v zvezi s tem. Sem Francesca Di Mauro z enote za Srednjo Afriko na GDD-ko. Lahko samo potrdim to, kar je povedal gospod Spirle. Dodeljenih je že ena milijarda evrov tako za Burundi kot za DRC. Seveda smo imeli nekaj težav pri izvajanju tega, te pomoči, saj gre prav za, prav, prav za te ključne faktore pri razvoju teh držav. Ni upravljanja z naravnimi viri in to je kritična točka za razvoj teh držav, gre tu za, tudi za varstvo okolja, zdravje, energijo. Preučili smo vse te bistvene dejavnike za morbitno rast in razvoj, tako da vse to že imamo, ampak to vsekakor ni dovolj. Potrebujemo tudi politično stran in voljo držav, da nekaj storijo. Ampak sredstva pa so za to. Samo to sem želela dodati. Na voljo so tudi regionalna sredstva, regionalni skladi, ki jih imamo za te države. Tako da to pravzaprav ni vprašanje samo po sebi. Samo to sem želela dodati. Hvala. Hvala lepa. No, se bojim, da bomo morali s to točko zaključiti. Še nekdo tam rezada mi maha? Sorry, we, we ne, žal se zdaj ne morete več oglasiti. Mi je zelo žal. Tako da bomo s to točko zaenkrat končali in privošili smo kratek odmor, preden se lotimo belih čelad. Želite še kaj dodati? Aha, nekaj še treba napovedati. Hvala lepa. Tako, z razpravo smo zaključili. Na tej točki pa bi pozdravila predstavnike mjanmarskega parlamenta, ki so na obisku v našem odboru danes. Tuntun Hen, eh, vodja odbora v parlamentu, vodi delegacijo in prisrčno jih pozdravljam na obisku v našem parlamentu. 看得到。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

Daniel Olin.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

to more than one and take the floor, it might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospe in gospodje. Bomo pričeli z drugim delom našega današnjega opoldanskega zasedanja. Zaprosili so me, da predsedujem v imenu predsednika Broka. Žal našega predsednika ni z nami, ker ni mogel priti. Nadaljevali bomo sejo z razpravo o z izmenjavo mnen z vodjo sirske civilne obrambe Bele Čelade. Z nami je tudi gospa McKevin iz odbora Deve. Ta skupina je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir in uživa podporo številnih mednarodnih organizacij. Podporniki režira pa jo kritizirajo zaradi povezav z zahodnimi vladami, od katerih je skupina prejela tudi nekaj finančnih sredstev. Gospod Rajet Al-Saleh je upal, da se bo lahko udeležil našega sestanka, žal pa ni mogel priti. Nadomestili pa ga bojo trije drugi kolegi, Ahmed Al-Jusef, višji član civilne obrambe, gospod Alawas, glavni uradnik za zvezo in Džihad al-Mohamed, ki je tudi član sirske civilne obrambe. Ta skupina je znana pod imenom Bele čelade. Približno 300 prostovoljcev jo sestavlja, ki se odzivajo tako, da rešujejo življenja uh, v Siriji, ki je razklana od vojne. Leta 2014 je bila skupina ustanovljena, izvaja operacije iskanja in reševanja in poskušajo rešiti čim večje število človeških življenj. So neutralni, nepristranski in delujejo v imenu vseh sircev. Ne glede na veroizpoved, eh, osebno mnenje in tako naprej. Gospod Jusef, več kot 70 tisoč ljudi ste rešili v Siriji in v našem odboru vemo, da delujete v najtežjih razmerah, posebej glede na to, kaj se zdaj dogaja v Alepu. Ste junaki in vaša skupina, kot sem povedal, je kandidat za Nobelovo nagrado za mir. Vemo, kako grozljive so razmere v tem trenutku in če prav razumem, ste izgubili več kot 150 prostovoljcev v Alepski regiji. Nestrpno čakamo na vašo pripoved, kako izvajate svoje naloge, kako je v Alepu, kjer naj bi se boj predvidoma bližali koncu, ker se bližajo vladne sile. Eh, zanima nas tudi, kako lahko Evropska unija in naš parlament stori več, da podpira, tako da podpremo eh, vaše potrebe in zagotavljamo podporo delu, ki ga upravljate. Al, gospod Aljusef, za 15 minut vam bom dal besedo in čeprav razumem, boste govorili v arabščini, eh, na voljo pa bo tolmačenje. Okay. Floor is yours, Mr. Youssef. Gospod Jusef, izvolite. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting us to be here today. Gospe in gospodje, hvala, da ste nas povabili, da smo danes lahko z vami. Sem Ahmed Al-Jusef in sem predstavnik sirske civilne obrambe, ki jo poznamo tudi pod imenom Bele čelade. Smo skupina za iskanje in reševanje, ki deluje v Siriji in rešujemo tiste, ki so bili poškodovani. 3000 mutatavih, muvazzain fi 120 markaz, fi 8 muhafazatin Sirija. Več kot tri tisoč prostovoljcev nas je in porazdeljeni smo po več kot 120 centrih osmih upravnih enot v Siriji. Ta središča, ti centri so hrbtenica dela naše civilne obrambe. Več kot 73 tisoč ljudi je tam tudi. وفي سبيل ذلك فقدنا أكثر من 150 شخص. We have rescued today. Do danes smo režili, rešili več kot 73 tisoč sircev, izgubili pa smo pri tem več kot 150 naših prostovoljcev. Šahsan hum aptalul insanije. The 150. 150 prostovoljcev, 151 prostovoljcev, ki smo jih izgubili, so heroji človeštva. 500. 500 jih je bilo pa ranjenih. Večina ranjenih je utrpela trajne poškodbe. Večina tistih, ki so bili ranjeni ali ubiti,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 Sirska vlada se je odzvala na poziv Francije, da se skliče izredna seja varnostnega sveta OZN, eh, ko gre za bombardiranje civilistov. Gre za napade v Idlibu, in v Alepo v zadnjih nekaj dneh. Alepo je mesto, kjer se dogajajo mesarski pokoli pred očmi vsega sveta. Več kot sto civilistov je bilo ubitih na trgu, priljubljenem trgu, ki ga bombardirajo v zadnjih dneh. To je v addition Poleg tega se cilja tudi šole in infrastrukturo za civiliste ter bolnišnice. Na kratko, gospe in gospodje, to, kar se dogaja v Alepu, so napadi, ki se usmerjajo predvsem na civiliste. Precisely in to se dogaja tudi na vseh območjih izven vladnega nadzora. Zdi se, da je sporočilo režima in za nas in za celoten svet, predvsem za varnostni svet OZN, kakršenkoli predlog za rešitev situacije ne bo sprejet, če to ne bo povšeči režimu. Rezultati te resolucije bo kri sircev. Yes, are... To so zločini, ki se dogajajo organizirano in so zločini proti človeštvu. Gre za grozljive zločine proti človeštvu. Gospe in gospodje, to je na kratko to, kar se dogaja v moji državi. Mednarodna skupnost je paralizirana in varnostni svet prav tako. No, no, that is allowing S tem dovoljujemo vojne zločine zaradi veta Rusije. Potrebujemo resne ukrepe in dejanja. Escape. Če se želimo izogniti oziroma obvladati, preprečiti to mednarodno paralizo glede dogajanj v Siriji. In odziv na prelivanje krvi in kriki teče po sirskih ulicah. And... Sem moramo poslati sporočilo vsem državam sveta, reči moramo, ob strani stojimo vsemu človeštvu. To je naše sporočilo. Hvala. Hvala lepa za ganljiv, ganljivo izpoved o vašem delu, ki ga počne vaša skupina Bela čelade. Torej. In moram reči, da naš parlament že vse skozi obsoja grozodejstva, ki se dogajajo prek eh, zračnih napadov, kar izvajajo sirska in ruska vlada. To je uperjeno proti sirskim civilistom. To je nezaslišano. Ruski veto, kot ste izpostavili, je sramota, saj s tem varnostnemu svetu ne omogočamo nikakršni, nikakršnih možnosti za miroljubne rešitve. Vojna traja že več kot pet let v tem trenutku in govorim svojega osebnega stališča. Pred petimi leti so mi rekli, da. Uh, vojaška intervencija ni mogoča, ampak ker se mednarodna skupnost ni odzvala, je bilo izgubljenih ogromno človeških življenj. Zdaj ne govorim kot predsednik odbora, govorim z osebnega stališča, ker je za humanitarno katastrofo v Siriji. Gospod Abdul Rahman, če prav razumem, Al, gospod Alma Kroas bi rad še nekaj dodal. Uh, šukran lakom. Uh,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 Eh, ki jih lahko upoštevate pri tem, ko pomagate rešiti situacijo. In 2013 smo si prizadevali za zaprtje zračnega prostora za zaščito sirskega prebivalstva, predvsem žensk in otrok. Zdaj smo že v letu 2016. In zdaj prosimo samo zato, da bi omogočili dostop humanitarne pomoči v oblegana območja, eh, torej da pomoč pride tudi po zraku. في انه بوضع مثل حلب اليوم المحاصره اللي بتضم اكثر من 200 الف شخص هو عاجز عن ارسال مساعدات to be frank with you we're... Če sem iskren z vami, uh, Moram priznati, da smo šokirani nad tem, da mednarodna skupnost eh, ne zmore zagotavljati pomoči za mesto, ki je oblegano in kjer je eh, na tisoče ljudi eh, zaprtih. Zdaj, v tem trenutku, ko govorimo, sirska vlada in uh, zavezniki zagotavljajo pomoč za mesta, ki jih oblega ISIS. Eh, ne smemo pa deliti ljudi, ko gre za humanitarno pomoč. Prosimo samo, da na vse ljudi v Siriji gledamo enako, ne glede na to, kje živijo. Džamija, hukam hazih l-ajam. عما ما فعلوه اتجاه سوريا. We are sure. Prepričani smo, da bodo naslednje generacije spraševali, kaj so svetovni voditelji naredili, eh, ko so se soočili s tem izzivom. In it is now 2016. Leta 2016 smo in pozivamo vas, da pomagate zaščititi civiliste in da omogočite dostop humanitarne pomoči na oblegana območja. Tukaj smo v Evropskem parlamentu in verjamemo, da če bo dovolj politične volje, boste našli tudi rešitev za to. حال الآن ولكن ننتظر منكم الإرادة لمساعدة هؤلاء المدنيين. We have many such. veliko rešitev je možnih, ne bomo zdaj vseh naštevali, ampak od vas pričakujemo, da boste pokazali pravo politično voljo za rešitev tega vprašanja. Hvala, gospod Demistura in gospod O'Brien. Eh, sta bila tudi eh, v tem odboru in eh, res se trudimo, da bi omogočili humanitarno pomoč in da bi preprečili napade na civiliste. Je pa zelo težko doseči soglasje v mednarodni skupnosti med različnimi stranmi, torej da se zaustavi ta kampanja in da se doseže stalno premirje in mir Mi eh, se zelo trudimo v tej smeri, zelo smo ganjeni nad humanitarno katastrofo v Siriji, vemo, da ta obstaja. Besedo bom zdaj predal gospe McKeven iz odbora za razvoj in ona bo vodila uh, to sejo vprašanj in odgovorov. Nekaj prošen za besedo smo že sprejeli. Hvala. Hvala za vaše izjave. Vsi se zavedamo, da je humanitarna pomoč potrebna in da je treba zagotoviti njen dostop. Eh, vodja oče je prejšnji teden eh, govoril o tem. Rekel je tudi, da traja šest tednov, da eh, po zraku prenesejo pomoč v velikosti enega konvoja. Mogoče bi lahko to pokomentirali, potem ko se bomo na vas obrnili tudi z vprašanji. Eh, zelo si želimo slišati, eh, kakšne rešitve bi bile možne, da bi potem k temu prispevali. Prvi bo spregovoril gospod Štetina. Ja. Eh, Hvala za besedo. Gospe in gospodje, mm, hvala za besedo. Dobrodošli vsi predstavniki sirske civilne obrambe tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, zavedam se, da je vaše delo zelo težavno. Izgubili ste že številne kolege. Rad bi poudaril, eh, da so take vojne že potekale. Eh, sam sem v 90-ih letih živel v Čečeniji Eh, videl sem, kako je takrat izgledal grozni prestolnica Čečenije. Eh, grozni me je spominjal na Kobane, ki sem ga obiskal lansko leto. Zdaj vidimo, kako je v Alepu. Eh, videl sem slike in vem, da so te slike zelo podobne tistemu, kar se je že dogajalo prej. Če želimo karkoli rešiti, moramo reči Bobu Bob. Jasno in odprto moramo povedati, kaj je pri vsem skupaj zagrešila Rusija. V Čečeni so ubili 100 tisoč ljudi, 100 tisoč civilistov. To je vojni zločin. Moramo govoriti tudi o ruskem bombardiranju civilistov. Tudi tukaj moramo reči bobu bob. In doseči moramo, da bodo predstavniki Rusije. Eh, obtoženi in obsojeni na mednarodnem sodišču za te eh, zločine. Gospod Freund je naslednji, izvolite. It's, it's uh... Hvala. Hvala za vaše herojsko delo, ki ga že tako dolgo opravljate v tako težavnih okoliščinah. Uh, brez vas bi umrlo še veliko več ljudi. Brez vas bi bila katastrofa še večja. Mm, katastrofa na območjih, za katere mi tako malo naredimo. To je sramota. Javno tukaj želim povedati, da zahodni svet, posebej zahodni svet, ki eh, se tako zelo zauzema za začito človeških življenj, ne naredi dovolj oziroma ne naredi, ne naredi nič za to, da bi vam pomagal. Eh, in taka situacija se vleče že predolgo. Mi stojimo ob robu, pretvarjamo se, da vam ne moremo pomagati. Mm, kot vemo, eh, tukaj poteka eh, vojna številnih sil in Evropa bi imela možnost, ima možnost, da obvlada te sile. Imamo gospodarske odnose s številnimi od teh držav in te države bi lahko utrpele škodo, če bi prenehali z njimi trgovati, če bi to bila kazen za njihova dejanja vendar pa tega nismo naredili. Sam sem bil novinar in to kar dolgo, tako da imam za vas vprašanje, ki ne oduzema ničesar temu, kar ste prej povedali, ampak vseeno želim to vprašanje zastaviti. Sprašujem se, kako vi gledate na eh, drugo stran, na druge sile, na tiste, ki se borijo za svobodo, Sirije, svobodo Alepa, eh, kakorkoli že to imenujejo ali kakršnekoli namene že imajo. Koliko so oni odgovorni za dodatne smrti in izgube? Ali lahko naredimo karkoli, da bi vplivali na te sile, če to sploh so sile? Uh, torej da bi vplivali na te ljudi, da skušajo prenehati in ustaviti to grozljivo vojno v Siriji. Hvala. Thank you. Um, Mr. Bashir, Amjad Bashir. Hvala, gospod Bashir, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Žal mi je, da sem prišel v dvorano z zamudo vendar pa me je to, kar sem slišal, zelo ganilo. Čestitam vam za vaša prizadevanja, vaše težko delo. Eh, upam, da boste s tem nadaljevali. Eh, želim pa, da spregovorite o islamskih vrednotah. To se dogaja v srcu islamskega sveta. In to, kar sam razumem o islamskem svetu, je, da če vzameš. Eh, življenje enemu človeku, vzame življenje celotnemu narodu. Tako sam razumem islamski svet, eh, kar pa se tiče eh, pravil v vojni. Eh, v svojih vojnih prizadevanjih ne smete škodovati niti travni bilki, niti enemu drevesu. Kaj se je zgodilo s temi islamskimi vrednotami v tem svetu? ki, ko je ubi, bilo ubitih že 400 tisoč ljudi, na milijone ljudi je zbežalo, ogromno ljudi je umrlo v sredozemlju. Z verskega vidika eh, vas to sprašujem. Ljudje, ki sodelujejo v teh vojnah, eh, v tej vojni, prihajajo eh, iz različnih islamskih ločin. Vsi mislijo, da je Bog na njihovi strani, nekateri so suniti, nekateri šiiti in potem še drugi predstavniki. Eh, bili smo priča grozotam v prvi in drugi svetovni vojni, vedno smo rekli, Bog je na naši strani. Zanima me, kaj se je zgodilo z islamskimi vrednotami. Vi ste v srcu tega, v središču te vojne. Ta vojna poteka nekaj eh, tisoč mil stran. Eh, zanima me, mene, ki živim eh, daleč stran, kaj se je zgodilo na terenu, kaj se je zgodilo s to pravo vero, ki uči proti nasilju. Salam alaikum pomeni pozdravljam te v imenu miru. Mir je usrednjega pomena v islamu vi delujete na terenu. Kaj je šlo tukaj narobe, da eh, so ljudje pozabili na te vrednote? Hvala, gospa Šake. Um, hvala, hvala, da ste z nami delili svojo zgodbo, predvsem pa se zahvaljujem za vaše delo. Eh, nepristranskost eh, je znak velikega poguma v tem trenutku v Siriji. Vi se vrščo soočate s tveganji, nekateri vaši kolegi so plačali najvišjo ceno, izgubili so življenje in to je res eh, občudovanja vredno. Upam, da boste deležni dovolj podpore pri svojih prizadevanjih, eh, ko rešujete ljudi. Eh, ob vas se moramo spomniti na moč poguma in človečnosti, človečnosti v teh težkih časih, ki jih preživlja vaša država Sirija vojna v Siriji eh, je povzročena strani ljudi in to je še toliko bolj boleče. Zelo me je sram, da Evropska unija ni naredila več, da bi podprla ljudi, ki so začeli najprej mirno protestirati, ki so zahtevali eh, boljšo družbo, bolj odprto, bolj svobodno družbo. To so vrednote, ki jih mi zagovarjamo povsod po svetu. Žal mi je eh, tudi, da danes ni več poslancev v dvorani. Ne vem, kje so, ampak mislim, da bi prav vsi morali slišati vašo zgodbo. Eh, nekaj poslancev in poslank je tukaj. Eh, mi bomo potem strogi do drugih poslancev. Nekateri mm, poslanci so tudi podpirali Asadov režim v preteklosti, prav tako Putinov režim. Um, to je pač eh, njihova odločitev, kajti eh, smo demokracija, ampak ti ljudje so vseeno v manjšini. Mislim, da bi morali narediti več kot samo govoriti. Eh, poleg humanitarne pomoči, poleg beguncev, ki smo jih sprejeli, bi morali narediti več. Vem, da nismo naredili dovolj, tudi ne za begunce, ki so tukaj. Morali bi zaščititi ljudi ki so v Siriji, morali bi eh, bolje urediti dogovor s Turčijo. Govorili ste o eh, vetu v Združenih narodih, to je res obžalovanje vredno, še posebej v času takega trpljenja. Eh, mi pa se s tem vetom soočamo tudi v Evropski uniji. Evropska unija še vedno nima skupnega stališča o Siriji, kljub stalnim prizadevanjem, da bi tako stališče razvili prosili smo za sankcije eh, do Putinovega režima, eh, ko ta bombardira bolnišnice in šole. To je bilo tudi blokirano strani Italije. En sam veto je bil, ampak to nam je vseeno preprečilo ukrepanje. Prav imate, ko ste zgroženi, tudi sama sem zgrožena. To je res eh, neverjetno. Mi lahko še naprej pritiskamo, številni med nami smo to eh, že dolgo počeli, želimo si rešitve. Eh, želimo si, da bi bila humanitarna pomoč dostopna, da bi hrano spuščali tudi po zraku in da bi naredili vse za zaključek tega hudega spopada upam, da bodo ljudje, ki so odgovorni za uh, umore, enkrat za to odgovarjali. Mi bomo še naprej delali uh, za to, da se situacija reši. Upam, da bo to čim prej prišlo. Ste tudi uh, nominirani uh, za Nobelov nagrado za mir. Sama sem vas nominirala za nagrado Saharova to možnost imamo še naslednje leto in kolega bi rada spomnila, eh, da ta možnost obstaja. Vam pa bi se rada zahvalila, da ste prišli. Hvala. Hvala, gospa Šake. Vem, da ste se vi zavzeli za eh, to zasedanje danes. Eh, hvala, da ste povabili kolege iz odbora AFET, da so prišli sem. Zdaj pa na vrsti gospa Lokbiler. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvalila bi se predstavnikom Sirije, da so prišli in predstavili svoje delo. Zelo spoštujem vaše delo. Eh, ko sem se pripravljala na ta sestanek, sem v Wikipediji eh, brala to, kar je eh, zapisano o vas, o sirski civilni obrambi. Obstaja dolg seznam držav članic Evropske unije, ki vas podpirajo, ampak Evropska unija kot celota pa ni navedena. Uh, In eh, tukaj se mi je postavilo vprašanje, eh, kaj bi po vašem mnenju lahko Evropska unija eh, v teh težavnih razmerah naredila, kako vas lahko podpremo kot Evropska unija. Opisali ste tudi, da so številni vaši kolegi bili hudo poškodovani. Ali Eh, lahko za zdravljenje vaših kolegov poskrbi Evropska unija oziroma posamezne države članice. Potem pa še ena kritika obstaja tudi v Wikipediji. Tam je zapisano, da vas Rusija in Sirija kritizirata, da se ne opredelite v tej vojni. Mogoče lahko tudi to pokomentirate. Hvala. Hvala. Gospod Epitideus je naslednji. Izvolite.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 Rekel bi samo, da je vaše reševanje človekovih eh, življenj, človeških življenj občudovanja vredno, zelo pomembno je. Mislim, da ste upravičeno nominirani za Nobelo, Nobelovo nagrado za mir. Dve vprašanji bi imel. Vi doživljate stvari eh, na kraju samem. Ali mislite, da obstaja možnost, da bi ne borce evakuirali iz ali pa. Tako, da ne bo uh, nepotrebnih žrtev, da ljudi ne bodo uporabljali kot človeške ščite. Pa še nekaj. Slišal sem, da sirski osumljenec, ki se je sam ubil v zaporu v Nemčiji, da je bil ta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 in res spoštujem to, kar vi počnete, da rešujete človeška življenja. Kot je povedal kolega pred menoj, ehm, tudi jaz mislim, da vi napadate režim predsednika Asada. Torej ste se odločili za eno stran. Boji v Alepu so se začeli zato, ker eh, ZDA financirajo to izbijanje eh, demokratičnih institucij. Tudi Al-Nusra ima svoje um, financerje. Torej, ZDA je začela to in ne Rusija. Sam kritiziram tudi uh, upor v Varšavi. Namreč tisti, ki so začeli za uporom v Varšavi, bi morali biti privedeni pred sodišče. Enako velja za tiste, ki so uh, se borili v Alepu pri uporu v Varšavi niso dovolili civilistom, da bi ti zapustili mesto in enako se dogaja sedaj v Alepu. Zato je toliko mrtvih in zato morate vi ukrepati in reševati življenje teh ljudi. Razmisliti moramo, kaj so razlogi za to. Namreč, če bi demokratična vojska priznala svoj poraz, kapitulacijo, potem ne bi bilo toliko žrtev. Torej, ko je Sovjetska zveza nekaj uspodbujala, potem je to situacijo tudi rešila. In sedaj je v Siriji situacija podobna. Upam, da bomo kmalo dočakali mir v Siriji, v nasprotnem primeru pa mislim, da bo humanitarna pomoč samo podaljševala trenutno situacijo in boje. Naj ponovim še enkrat. Rešitev za Sirijo je to, da se ponovno spostavi mir. Veseli me, da je Donald Trump povedal, da on ne bo podpiral takšnih ukrepov in ne bo financiral uh, ukrepov, ki uničujejo diktature. Hvala. Um, Hvala, gospod Mamikins. Govoril bom latvijsko. dragi gostje. Zavedam se, da tvegate svoja življenja zato, da rešujete druge. Tega ne bi počel vsak človek. Mi smo tukaj eh, zbrani kot evropski poslanci in pravzaprav ne vemo, kaj se dogaja v Siriji. Eh, tukaj sedimo v svojih pisarnah, eh, tukaj ni vojne, lahko eh, ure in dneve govorimo o Siriji, ampak mi situacije ne bomo spoznali take, kot je v resnici. Eh, nekaj podrobnosti me zanima. Zanima me to, kar sem prebral v tisku, naprimer v New York Timesu, pišejo, da dobivate pomoč z nizozemske združnega kraljestva, in uh, iz ZDA ter tudi strani nevladnih organizacij. Nam lahko mogoče poveste, kdo vam daje finančno pomoč in podporo. Prebral sem tudi, da vas civilno prebivalstvo ne imenuje uh, sirska civilna obramba. Kako eh, civilisti stopajo v stik z vami? Zanima me, kako poteka vaše delo na tistih območjih, ki so pod nadzorom islamske države. Kako lahko tam izvajate svoje delo, glede na nevarno situacijo? Eh, to predstavlja veliko nevarnost za vaše ekipe in za vaše delo. Hvala, gospa McGuinness. Um, Hvala. Nisem se eh, mislila oglasiti, prišla sem glasovati na mesto eh, kolege, ki ga danes ni tukaj, ampak vseeno. Eh, bi povedala nekaj besed. Nek kolega je rekel, da uh, ima rešitev za Sirijo. Mislim, da um, potrebujemo predvsem spoštovanje in pa poznati moramo situacijo. Potem je bilo zastavljeno vprašanje o islamskih vrednotah. Moramo pogledati tudi, kakšna je vloga verskih voditeljev. Sama sem bila v stikih s kristijani v Siriji. Prvič, ko sem jih kontaktirala, Eh, so prosili za pomoč na terenu, eh, potem kasneje pa za to, da jih spravimo iz države. Eh, verjetno lahko verski voditelji tudi odigrajo svojo vlogo pri tej težavni situaciji. Nekateri kolegi so bili zgroženi nad situacijo. Sama bi podprla to, kar je nekdo povedal ravno pred mano. Mi vemo, kaj se dogaja, ampak tega ne čutimo. Nismo tega občutili na lastni koži. Eh, sama sem videla, kako so otroke vlekli izpod ruševin eh, in to zelo majhne otroke. Te grozote se eh, nadaljujejo. Sama sem s tem, ko sem se oglasila, želela samo povedati, da smo tukaj res zafrustrirani nad tem, kar se dogaja. Sama prihajam z Irske. Na severnem Irskem smo tudi imeli težavno situacijo težko je bilo doseči eh, mir, veliko prizadevanj izven Irske je bilo potrebnih, da smo dosegli mir. Torej, od zunaj so nam pomagali doseči eh, ta eh, eh, eh, ranljivi mir, ta nestabilni mir. Eh, vesela sem, da moji otroci zdaj živijo v mirnejši situaciji. Rada bi se samo zahvalila, da ste danes eh, tukaj In gospa predsedujoča, hvala, da ste mi dovolili, da se oglasim glede te pomembne teme. Še dva govorca za konec. Gospod Arne Lic, v imenu socialistov, izvolite. Najlepša hvala. Ime mi je Arne Lic, prihajam iz Nemčije in se vam zahvaljujem, da ste danes z nami. Veseli me, da imate dobre kontakte z našo kolegico. No, polski kolega je prej primerjal zelo eh, neprimerljive stvari, namreč eh, trenutni konflikt za Varšavsko vstajo. Rekel je, da humanitarna pomoč podaljuje krizo. Jaz se vam osebno zahvaljujem, ker pomagate in nudite humanitarno pomoč na ta način, namreč eh, ohranjate človečnost vseh nas. Potrebujemo torej vašo podporo na terenu in prav zato se vam najlepše zahvaljujem tudi vsem, ki so tam na terenu dejavni. Pa še konkretno vprašanje z moje strani, katere civilne organizacije iz Evrope vas podpirajo kot civilno organizacijo? Kolegica Lohbiler je že rekla, da Evropska unija ni dovolj dejavna na tem področju in morda bi lahko našo podporo okrepili na tem področju. Um, Najlepša hvala. No. Pa še za konec, eh, gospod Oštrovič, jaz. Hvala predsedujoča, hvala vsem, eh, ki so danes kaj povedali. Težko je govoriti o nepravičnosti, o nasilju, o zločinih zopr človeštvo in tako naprej. To ni vsakdanje. Ampak. Eh, nekateri še vedno zagrešijo te zločine in kot vemo, zločini, ki niso kaznovani, povzročijo samo še več zločinov. In tisti, ki so storilci, se jih potem v bistvu uspodbuja. Naša pasivnost in pasivnost mednarodne skupnosti nasplošno jih uspodbuja. Poznamo vsaj dve imeni tukaj, Assad in Putin, ki sta zelo povezana. Poznamo tudi regionalne sile, ki eh, prav tako stojijo tukaj v ozadju in dajo finančna sredstva in orožje tistim, ki potem zagrešijo zločine na terenu. Te skupine odeležene v konfliktu bodo verjetno šle do konca. Imajo namreč načrt, ki bo stal veliko življenj in povzročil uničenje. Takšna pač je situacija, to se trenutno dogaja. Imam pa vprašanje. Zločini, ki se dogajajo in ki imajo visoko ceno človeških življenj, zanima me, ali obstaja kakšna organizacija in, ali inštitucija, ki zbira dokaze in dokumentira te zločine. Zakaj? Zato, ker ko bo prišel pravi čas, bi lahko potem to predali mednarodnemu sodišču in eh, poskrbeli za to, da bodo odgovorni tudi kaznovani. Torej, zanima me, ali obstajajo kakšne dejavnosti glede tega, da bi se pripravil seznam zločinov, ki so bili zagrešeni in seznam žrtev tistih, ki so plačale najvišjo ceno, torej, ko so plačale za svojim življenjem. Torej, ali obstajajo takšne organizacije ali inštitucije, ki to počnejo? Hvala. Najlepša hvala. Torej, slišali smo veliko komentarjev in eh, nekaj vprašanj. Zanima me, če se želi kdo odzvati. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Angli moja angliščina ni popolna, tako da upam, da me boste razumeli. Začel bi z prvim vprašanjem. Omenili ste grozni in to, kar se je tam zgodilo. Sam sem eh, kemični inženir in ko sem študiral, eh, sem tudi razmišljal o, tem, o teh političnih zadevah. O vprašanju veta, naprimer, eh, trenutno se v Siriji veto uporablja kot nekaj, kar spodkopava rešitev. Preprečiti želimo, da bi se to dogodilo v Alepu, kot se je zgodilo v Grozniju. Če se to v Alepu ni zgodilo, mislim, da se bo zgodilo v Idlibu. Tam namreč prihaja do um, preseljevanja ljudi in vsi ti ljudje se selijo v Idlib. Gre torej za veliko ljudi, ki nasprotujejo diktatorju in ne vemo, kaj se bo zgodilo morda jutri, morda naslednje leto ali pa leto zatem. Kar se tiče gospodarske rešitve oziroma kar se tiče ukrepov strani Evropske unije, mislim, da so takšni ukrepi izjemno pomembni. V Siriji verjetno ne bomo prosili drugih držav, da nam pomagajo pri boju, ne bomo se strinjali, da bi se kdo bojeval v našem imenu, ampak tukaj obstajajo različne gospodarske ali politične rešitve. Obstajajo različni načini, da pritisnete na Rusijo, da nehajo ubijati civiliste, otroke in ženske. Vsi ste videli fotografije iz Alepa, kjer so ljudi nasilno preselili iz Alepa v območje, ki je pod eh, nadzorom režima, Večinoma je šlo za ženske in otroke. In kot veste, je bilo preseljenih več kot 200 tisoč ljudi. In v dveh dneh je bilo eh, več kot 10 tisoč ljudi preseljenega iz eh, okolja Alepa oziroma okolja Damaskusa v Idlib. Torej, nekateri so se odločili, da ostanejo doma na svoji zemlji in to je njihova pravica. Ne morejo jih postaviti pred dve možnosti, torej, da zapustijo svoj dom ali ne. To lahko morda primerjamo z tem, kar se je dogodilo med drugo svetovno vojno v Londonu ali potem v, na Severnem Irskem. Prosimo vas, da zaščitite civiliste. Vemo, da obstaja veliko različnih prizorišč, kjer divja vojna in da umira veliko ljudi tam. No pa še odgovor na vprašanje, kar se tiče moralnih eh, islamskih vrednot. Sam ne bi govoril o religioznih verskih vprašanjih, ampak naj povem, da se islamske vrednote sicer niso spremenile, so se pa muslimani spremenili. Naše uh, moralne vrednote, islamske vrednote so še vedno enake. Če rešimo eno človeško življenje, bomo rešili človeštvo. To je moto belih čelad. Pa še vprašanje glede tega, kdo nas podpira, kdo podpira eh, bele čelade. Tukaj imamo USAID, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Nemčija, vse te države nas podpirajo z operativnimi eh, zadevami, z različnimi eh, orodji in vozili. Vse to nam zelo pomaga. Zahvaljujemo se tudi, da nas boste nominirali za nagrado naslednje leto, to nam veliko pomeni. Upamo, da bo Evropa slišala naše sporočilo. Če samo eden izmed vas razume, da je naše sporočilo to, da želimo rešiti življenja civilistov, potem bo to dovolj. Ampak vseeno potrebujemo ukrepe. Ukrepe, ki bodo preprečili smrt naših ljudi, naših civilistov. Pa še nekaj glede vprašanja o eh, vojnih zločinih. Ja, v zadnjih trih letih je bilo veliko vojnih zločinov, predvsem z uporabo klora v, eh, na severu Sirije. Eh, pa tudi ko je šlo za uh, bombardiranje bolnišnic in tako naprej. To je sedaj že v varnostnem svetu. Zadnji primer je bil na severu Alepa, ko je šlo tudi za uh, vojni zločin. Vse te dokaze smo predali varnostnemu svetu, ampak še vedno čakamo na to, da bi identificirali in prepoznali tega, kdo je tukaj morilec. Hvala. That's, I think, in a briefing, and thank you very much. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Bom pa besedo še predal kolegu, ki bo morda odgovoril na zadnje vprašanje. Najlepša hvala. Ste želeli še vprašati kaj? Bi vodja vaše delegacije rad nekaj dodal? Izvolite, beseda je vaša.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 هم ما بيعرفوا هذا الشخص شو هو اتجاهه من قدوة بدون ما يعرفوا من هذا الشخص شو بيكون اتجاهه أو من هو They are just good people. To so dobri ljudje, ki poskušajo rešiti kar se da veliko ljudi in to čim prej. Gre za ljudi, ki jih politika ne zanima in eh, ki ne poznajo političnih prepričanj oseb, ki jih rešujejo. هم من أول يوم اتخذوا أن ينقذوا الناس بغض النظر عن أي قرار In six years, every... V šestih letih smo vsi, so vsi ostali paralizirani. Civilna obramba je edina, ki je ukrepala, ki je tvegala svoje življenje za to, da reši druge, ne glede na to, kakšna je politična situacija. La, uh,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 Območje, iz katerih ljudje bežijo zaradi eh, režimskih napadov oziroma napadov njihovih zaveznikov, so prav območja, kamor naša sirska civilna obramba hiti, da bi lahko rešili življenje. Naši člani tvegajo svoja življenja samo zato, da bi lahko rešili otroka ali dojenčka iz potruševin. لأي لحم موت أي طفل تكاد تقطع أنفاسه من رسام جثى على صدره uh, Hitijo svoje smrti naproti samo zato, ker si želijo pomagati tem nedolžnim civilistom.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 pogumni člani civilne obrambe hitijo svoje smrti naproti in to ne glede na to, kakšna je politika in kakšni so načrti drugih akterjev. Če obstaja en projekt, ki ga lahko podprejo vse države eh, tega sveta, naj bo to civilna obramba, namreč ta lahko res reši življenja. Work, Ponosni smo na naše delo, nismo pa srečni, da ga lahko odpravljamo.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 Dokler bodo potekali zračni napadi, dokler bo nasilje v naši državi, bo civilna obramba nadaljevala s svojim delom. Zvoki bombardiranja so veliko bolj glasni od eh, glasov ljudi v Siriji. Torej, prihodnost Sirije je možna samo, če se nasilje preneha. Najlepša hvala. Well, well, thank you very much. Najlepša hvala, hvala vaši delegaciji, da ste prišli na naš sestanek danes. Mislim, da ste od naših kolegov slišali, da občudujemo vaše eh, pogumno delo, ko žrtvujete lastna življenja, zato da lahko rešujete druge. Sama sem morala večkrat danes pomisliti na našo bivšo kolegico, Joe Cox, ki so jo ubili pred nekaj meseci in ki je sodelovala z vašo organizacijo. Želela vas je tudi nominirati za Nobelovo nagrado za mir. Prepričana sem, da bi bila Joe vesela, da ste danes z nami v Evropskem parlamentu, tu je namreč tudi sama začela svojo politično kariero. Sama sem predsednica odbora za humanitarno pomoč in prav zato bom storila vse, kar je v moji moči, da, vam, da vas lahko podprem. Večina naših kolegov vas želi podpreti. Ne vem, ali želi gospod Tenok še kaj dodati. Ja, tudi v imenu odbora za zunanje zadeve se vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli. Vaši, vaše besede so bile uh, izjemno ganljive. Vsekakor vas bomo podprli pri vaših dejanjih, uh, ko želite pomagati pri ustvarjanju miru v Siriji. To bo ključna stvar do konca našega mandata. Mislim, da je to brezsmiselno ubijanje nedolžnih civilistov v vaši državi največja grozota v tem času in res upam, da bo mir v Siriji nastopil k malu. Spoštovani kolegi, morda lahko nadaljujemo z zadnjim delom današnjega sestanka, torej glasovanje. Najprej imamo okvirni sporozum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani. Poročevalec je kolega Helmut Scholz. Zanima me, ali želite besedo. Izvolite. Um, Spoštovani kolegi, ja čisto na kratko. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so sodelovali z menoj pri pripravi tega poročila. Delo je bilo zelo eh, dobro organizirano, nadaljeval pa bom po nemško. Na začetku dela v odboru sem povedal, da ne obstaja obsežno poročilo glede razvoja sodelovanja za to partnersko državo. Torej, dobro je, da sedaj imamo tak dokument in da so vse politične skupine prispevale k pripravi tega. Predvsem zato, da imamo sedaj stališče glede teh pomembnih postopkov spremembi tranzicije. Rad bi še enkrat podaril, da je Mongolija samostojno stopala po svoji poti napredka. Brez zunanih pritiskov, kljub temu, da ima mogočne. Eh, sosede in da je v bližini veliko konfliktnih predelov. Mi smo jim priznali spoštovanje, kjer so se dobro razvijali, poleg tega pa smo opozorili tudi na pomankljivosti, kjer te še obstajajo in kjer jih lahko mi kot Evropski parlament podpremo. Konkretno gre naprimer za spoštovanje človekovih pravic, za varstvo okolja in za bolj diverzno gospodarstvo in njihovo strukturo potem govorimo tudi o eh, družbenem diskurzu in o tem, da bi morala biti uprava bolj učinkovita. Pa še nekaj bi rad izpostavil danes. To poročilo odraža naš odnos z Mongolijo. Evropska unija namreč eh, ne nastopa kot konkurent po velikih sosed Mongolije. Ne, Mi smo partner za eh, Mongolijo in jih želimo spodbujati pri njihovem razvoju na različnih področjih politike. Mislim, da pri glasovanju ne bo večjih problemov. Sklenili smo smiselne kompromise, preostanek pa predlagam, da glede eh, teh predlogov sprememb glasujemo. Hvala. Najlepša hvala, kolega Šolc. Najbolje je torej, da začnemo z glasovanjem. Kompromis 2. Kdo je za? Se upravičujem. Tako, najprej eh, glasujemo elektronskim glasovanjem o eh, osnutku uredbe, kot eh, se je to spremenilo. Je, smo vsi glasovali? Okay. Glasovanje je zaključeno. To je torej sprejeto. No. Tako, sedaj pa kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 15, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne bi bilo smiselno, da eh, glasujemo v sklopu glede vseh kompromisov do kompromisa za deset. Naša skupina to namreč podpira. Ne, v kompromisu osem imamo namreč ločeno glasovanje. 31, 32, 33 in tako naprej. Torej, kako bomo postopali? Kompromis 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Se opravičujem. Vrniti se moramo k kompromisu 3. Namreč tukaj imamo dva, eh, glas, dve ločeni glasovanji. Najprej predlog spremembe 18, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto, pa predlog spremembe 19, za, proti, zdržanje je zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. Kompromis 6, za, proti proti vzdržani sprejeto. Kompromis sedem, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis osem, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Bomo glasovali v kompromisnem predlogu 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 31 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis deset, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, zdržani, sprejeto. 42 je bil maknjen, kompromis 11, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Sedaj pa glasujemo ločeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa imamo glasovanje po delih, predlog spremembe 65. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16. Preverjamo torej. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 16. Kdo je za? Proti? Vzdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 73 glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, za, sprejeto, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto, 77 za, proti, sprejeto, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dajmo preveriti to elektronsko. Torej 78. Glasujte elektronsko. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. 86. Glasujemo o 86. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 13 proti 13. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 uh, uh, je zavrnjen. 86 je bil torej 14 za sprejet, kompromis 19 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 89 za proti vzdržanje sprejeto, 90 za proti vzdržanje sprejeto, 91 za proti vzdržanje sprejeto, 92 za proti vzdržanje sprejeto, 93 za proti vzdržanje sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto, 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko preverjamo 97. Lahko glasujete, tako sedaj pa je glasovanje zaključeno. To je sprejeto. Nadaljujemo. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1 za, proti, vzdržani sprejeto, dva za, proti, vzdržani sprejeto. Tako zdaj pa glasujemo še, eh, torej končno glasovanje o tem osnutku poročila, kot smo ga spremenili, glasujete lahko sedaj. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 24 za, 3 proti. Čestitam poročevalcu. Tako, s tem je naša seja danes zaključena. Lep večer vsem.